skupine EPP, eh, e od eh, tudi socialistične skupine in od eh, skupine ALDE prošnjo, kar zadeva nove imenovanja v odborih. To bo zajeto v zapisniku tega zasedanja. Če ni drugih pripomb, bodo ta imenovanja potrjena. Naše zasedanje se nadaljuje jutri, 11. marca 2010, od 9. do